Lahko sedete na svoje mesta, da lahko začnemo z glasovanjem. Vem, da smo začeli nekoliko hitreje kot ponavadi ob 14.30 iz eh, različnih razlogov. Učinkovitost se to imenuje. Ampak, če ste pripravljeni. In če ste ustavili svoje kartice v glasovalne naprave, bomo začeli z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o menenju o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Francije, gre za Air France, poimensko glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 29 glasovi za in enim glasom proti. Prehajamo k naslednjemu mnenju v obliki pisma. Gre za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in sicer za tehnično pomoč na pobudo komisije. Glasujemo o tem drugem mnenju v obliki pisma. Konec glasovanja. 32 za in 1 proti. Potem nadaljujemo z naslednjo točko, yes. Uh, next vote is on... Ja, naslednje je ustno vprašanje o prekarni zaposlitvi in delovnih pogojih. Gre za rezultat eh, naše zadnje seje koordinatorja. Kdo je za? Predlog spremembe ena. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Dva. Za proti vzdržani bomo preverili in glasujemo. Konec glasovanja. 21 glasov za in 16 proti. In še končno glasovanje o osnutku tega ustnega vprašanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 37 glasovi za. Sedaj pa. Um, Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali o mnenju gospoda Bekarja. Gre za statut za podjetje socialnega in solidarnostnega gospodarstva. Kompromis pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis štiri za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis oziroma predlog spremembe 36 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 22 glasov za in 18 proti. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 18 za, proti, vzdržani sprejeto, Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 79, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 92 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 96 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. 99 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, kompromis 20 za, proti, vzdržani sprejeto, 103 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti. Nisem videla vašega odziva, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 109. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ne. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 115 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 121 za proti vzdržani sprejeto. Uvodne izjave, kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani zavrnjeno. 9 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za. Predlog spremembe 20 za, proti vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti je zdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti, bomo preverili predlog spremembe 27 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o uh, celotnem osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 40 glasovi in 3 proti. Sedaj pa bomo nadaljevali. Then we proceed to the hearing uh, on trans... Zdaj pa prehajamo k predstavitvi, k javni predstavitvi o preglednih in predvedljivih delovnih pogojih v Evropski uniji. Najprej toplo pozdravljam vse udeležence, še prav uh, posebej naše goste, ki bodo predstavili svoje mnenje tekom te predstavitve. Ene izmed udeleženk danes žal ni z nami, ampak gospod Benijo, tudi gospod Benijo se ne bo mogel udeležiti današnje predstavitve zaradi stavke pilotov, eh, kar eh, Nekaj takšnih primerov smo imeli. Ob koncu lanskega leta je komisija eh, sprejela zakonodajo o eh, preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji. Tukaj gre za zakonodajo, ki temelji tudi na javnem posvetu o socialnem e, stebru Evropske unije. Zatem se želimo prilagoditi tudi zadnjemu razvaju na trgu dela. In to je bilo povdarjeno tudi v resoluciji sveta januarja 2017 e, na temo socialnega stebra. In julija 2017 je Evropski parlament sprejel resolucijo o delovnih pogojih. Eh, in eh, takrat je eh, Evropski parlament predlagal, da se spremeni direktiva zaradi spremenjenih delovnih pogojev. Potrebno je zagotoviti preglednost delovnih pogojev in pa minimalne pravice za zaposlene predlog komisije tudi vključuje definicijo dela, ki temelji na obstoječem eh, pravu Evropskega sodišča. Tudi današnja predstavitev bo vključena eh, v to prilagoditev zakonodaje. Vemo, da obstaja veliko eh, javno zanimanje. In gospod Kani Šambun in člani odbora za zaposlovanje so se na to dobro pripravili. tukaj gre tudi eh, za uh, vidike posameznih deležnikov. Na to smo se osredotočili v eh, uvodu. Uh, Sedaj pa dobi besedo naš prvi govorec, Rolf Gleisner, direktor za socialno in pa zdravstveno politiko uh, iz Avstrijske gospodarske zbornice. Gospod Gleisner, beseda je vaša. Izvolite. Thank you very much for the honor to be here and to present the Hvala lepa. Zelo sem vesel, da lahko predstavim avstrijsko gospodarstvo, govoril bom nemško. Uh, ich gehe vor nach Artikeln. Eh. Sledil bom členom predloga. Najprej se predlog razlikuje od eh, direktive, ki naj bi jo nadomestil in to je seveda povezano z področjem uporabe, kajti doslej smo imeli izjeme, ki pa smo jih sedaj eh, črtali. Tukaj gre za eh, kratkoročne pogodbe, za sezonsko delo, za le nekaj dnevno zaposlitev. Vse to bo sedaj vključeno mislimo tudi, eh, da bi bilo eh, potrebno izključiti eh, tiste zaposlitve, ki trajajo manj kot en mesec. V nasprotnem primeru bo upravno breme preveliko. Sedaj pa prehajam k zelo pomembni točki in sicer k definiciji delavca. Direktiva eh, namreč uvaja spremembo, eh, kaj ti prvič eh, definiramo zaposlenega na ravni Evropske unije. Doslej smo upoštevali nacionalne definicije in to je zelo pomembno, kaj ti v pravnem redu ni pomembnejše ločnice kot med zaposlenim in samozaposlenim. Od tega je odvisnih veliko eh, različnih eh, zadev. Seveda pa se moramo zavedati tudi, da se močno razvija prekarna zaposlitev in če si ogledamo eh, študijo, lahko vidimo, da je tradicionalnih zaposlitev vedno manj ali pa da te vsaj stagnirajo. Tukaj gre za odločitve Evropskega sodišča, ki po našem mnenju niso več aktualne. Ena se nanaša na eh, prosti pretok eh, delavcev in eh, zaradi tega si ne moremo predstavljati, da bi sodišče izhajalo iz enotne Definicije. Kar zadeva situacijo v moji državi, je definicija v tem predlogu širše zastavljena kot pa uh, pri nas v Avstriji. Tukaj gre za osebno in pa gospodarsko odvisnost, to pomeni, da so zaposleni odvisni od delovnega časa, od eh, kraja in tako naprej, ki ga določi podjetje. Vendar pa ne vključuje eh, drugih oblik dela, ki eh, jih predlaga oziroma uvaja ta direktiva. Vendar pa je naša definicija skoraj da identična tej definiciji. Kljub temu bi to pomenilo velik poseg, kaj ti za tiste, ki niso zaposleni, ne velja zakonodaja o delovnem času. Sedaj pa bi rad opozoril na probleme, ki bi se lahko pojavili v prihodnosti. V prihodnosti bo potrebno prejeti informacije o odpustitvi. Obstajajo različna določila za uh, starejše, za upravne odbore, uh, za uh, invalide in tako naprej. v Avstriji eh, nimamo eh, pogodb eh, z najmanjšim določenim številom ur, zaradi tega v zvezi s tem težav nimamo. Praksa je pogosto takšna, da se dogovoriš pred sklenitvijo eh, pogodbe o delovnem razmerju, o eh, temeljnih točkah, o podrobnostih, kot recimo o usposabljanju in tako naprej, pa se pogajaš šele v prvih tednih zaposlitve. In takrat se to tudi zapiše in takrat je že prepozno za zagotovitev teh informacij. Zaradi tega je za nas pomembno, da imamo vsaj rok eh, enega meseca za eh, zagotovitev teh informacij. Sedaj pa člen 8. Večkratna zaposlitev. Delo dajalec je odgovoren za to, da se drži omejitev in mora upoštevati, da je zaposleni določene ure opravil že drugi. In eh, delodajalec je torej tisti, ki mora upoštevati te že opravljene ure. Sedaj eh, sem že pri členu 9, ki govori o eh, delovnem času. Eh, in tukaj je eh, govora eh, tudi o pogodbah z minimalnim številom ur oziroma kjer ni določeno minimalno število ur in to so pogodbe, ki jih v Avstriji ne obstajajo. In zaradi tega bi s tem omejili prožnost In uh, če v Avstriji uh, ne bi imeli teh referenčnih ur, potem uh, ne bi mogli plačati nad ur in to bi močno omejilo uh, našo prožnost. Torej, včasih se vrnem zelo pozno zvečer domov uh, in uh, sedaj lahko to zavrnem zaradi tega, ker uh, je moj delovni čas natančno določen in uh, ne sega v večer. Poleg tega obstajajo tukaj tudi posebne kategorije, kot recimo družinski člani ali pa uh, direktori podjetij. Naslednji člen je problematičen in sicer je to deseti člen, eh, kajti nejasno je, kaj pomeni predvidljivo in varnejšo. Nadaljujem. Za členom 11. Tukaj mi ni povsem jasno, gre za izobraževanje in za obvezo, da delodajalci zagotavljajo brezplačno izobrazbo. Zdaj ne vem, kaj to natančno pomeni. Da delodajalci zagotavljajo brezplačno izobraževanje ali da so zaposleni plačani tudi, kadar se izobražujejo. Ne vem, V Avstriji je izobraževanje sicer plačano, ampak če predčasno prekine delovno razmerje z določenim podjetjem, mora vrniti sredstva namenjena za izobraževanje, kajti potem to pravzaprav koristi nekemu drugemu podjetju, pri katerem se eh, ta oseba kasneje zaposli. V Avstriji imamo kolektivne pogodbe za skoraj da vse zaposlene člen 12 pa omogoča odstopanja od kolektivnih pogodb in eh, zelo pomembno je, da to ne velja le za nove kolektivne pogodbe, tako bi lahko razumeli ta predlog, ampak tudi na že obstoječe kolektivne pogodbe. Tukaj gre za eh, izobraževanje, delovni čas in tako naprej. To je zelo pomembno, kajti v Avstriji obstajajo kolektivne pogodbe, eh, ki. Eh, jih izpogajajo gospodarska zbornica in pa uh, sindikati. Sedaj pa smo pri členu 13. Eh, skoraj da vse ravni uh, bodo morale izvajati to direktivo in to je problematično, kajti ta direktiva bi morala veljati tudi za že obstoječe pogodbe. Uh, ne le za nove pogodbe ali pa kolektivne pogodbe. To se nam zdi poseg v neodvisnost socialnih partnerjev, poleg tega pa je to tudi poseg v že obstoječe eh, pogodbe. Člen 14. Uvaja nove instrumente in paradigme, Eh, tukaj gre za spremembo dokaznega bremena. Če delodajalec ne da ustreznih eh, informacij, eh, potem menim, da so pravne posledice določene v tej direktivi neustrezne. Mislim, da bi bilo bolje, da bi države članice sprejele ustrezne sankcije in pa ukrepe za spremembo te direktive, ampak o posameznih instrumentih bi morali odločati države članice same, ne pa da jih določamo na ravni Evropske unije. V Avstriji recimo imamo kolektivne pogodbe in. Eh, vsi zaposleni so člani gospodarske zbornice in zaradi tega je izvajanje evropske zakonodaje zagotovljeno. Skoraj da sem že pri koncu. Člen 17 govori o uh, zaščiti pred uh, odpustitvijo. Menimo, da uh, bi morala biti pravna podlaga drugačna in sicer bi, biti, bi moralo biti zahtevano soglasje, kajti to je eh, tema, ki je zelo občutljiva, ne zadeva le eh, zaposlene, ampak tudi trg dela. Recimo člen 17 predvideva, da so nepravična odpuščanja prepovedana, ampak v Avstriji uh, imaš kot zaposleni pravico, uh, da uh, se uh, nepravičnemu odpuščanju upreš, ampak sedaj bi se to spremenilo uh, in uh, obstaja seveda razlika med tem, ali je nekaj že vnaprej prepovedano ali pa se nečemu lahko šele kasneje upreš. In v Avstriji sicer trenutni sistem zelo dobro deluje. Člen 21. Eh, tukaj eh, je zapisano to, kar sem že povedal in sicer, da naj bi veljala ta direktiva za že obstoječe pogodbe. To se mi zdi problematično, kajti v Avstriji smo eh, pogodbe že posodobili in menimo, da so zaposleni dobro zaščiteni in mislim, da ni pravično, da posegamo v obstoječo pravo. Torej, če bi ta zakonodaja že veljala, bi morala veljati le za nove pogodbe. Sedaj pa prehajam k zaključku. Predlog, eh, ki ga imamo pred seboj, vsebuje nove pravice in pa eh, izvedbena določila, ki spreminjajo naravo trenutne direktive, vsebuje nove paradigme posega in sicer močno posega v nacionalno pravo. Še enkrat naj poudarim, da gre tukaj za definicijo zaposlenega, za razmejitvijo eh, zaposlenih od samozaposlenih in to je najpomembnejša ločnica, ki morda sploh obstaja na pravni ravni. In eh, ne morem se predstavljati, kakšna bi bila situacija, če eh, bi. Eh, se eh, te definicije prekrivale. Poleg tega pa, tukaj eh, tudi, eh, pa so tukaj tudi določila glede odpuščanja. In uh, poleg tega je ta direktiva v nasprotju z uh, cilji refita in sicer uh, naj bi v skladu z tem zmanjšali upravno breme za podjetja in izboljšali preglednost. Najlepša hvala za vašo pozornost. Dobro, hvala. Ste končali? Dobro, hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo je bila zanimiva. Sedaj pa dajem besedo gospodu Nilsu Trumpeju, eh, ki je predsednik delovne skupine Business Europe Industrijski odnosi. Izvolite. Hvala lepa za vaše povabilo in eh, hvala, da ste nam dali več časa kot eh, tri minute, ki jih dobimo ponavadi zlasti eh, s to zelo zapleteno direktivo. Bo ta čas še posebej cenjen. V obrazložitvenem memorandumu komisije dobimo občutek, da je situacija drugačna kot v realnosti. In k temu se bom vrnil, ko bom govoril o specifičnih točkah. To se nanaša na vse zaposlene in eh, velik del določb bo zlasti prizadel visoko kvalificirane in dobro plačane delavce in skrbi nas, da bodo takšne spremembe vodile do tega, da podjetja ne bodo več želela zaposlovati eh, visoko eh, kvalificiranih eh, delavcev in da bodo raje posegle po storitvah platform in to mislim, da ni namen te direktive. Preden grem v podrobnosti, naj povem nekaj eh, več o kontekstu. Predstavljam Business Europe, to pomeni milijone podjetij, ki zaposlujejo ljudi. Mi ne predstavljamo platform, mi predstavljamo podjetja, ki zaposlujejo ljudi. Zato smo tudi v konkurenci z novimi oblikami dela. Veliko nam je do tega, da zagotovimo enake pogoje na tem področju. Drugič, strinjamo se, da potrebujemo jasno, eh, jasno razmerje med eh, zaposlenimi in delodajalci glede eh, delovnih pravic in delovnih pogojev. In zato smo Eh, podprli leta 1991 direktivo, ki je sedaj eh, predmet eh, revizije in strinjamo se s komisijo, da je ta direktiva igrala pomembno vlogo za podjetja in za zaposlene. Strinjamo se tudi s tem, da je treba to direktivo iz leta 1991 modernizirati. To leto 1991 je leto pred internetom, zato so te spremembe potrebne. Preden pa podam naše mnenje v zvezi z predlogom komisije, eh, pa morda nekateri med eh, vami menite, če so tako pametni, eh, da menijo, da vedo, kaj bi moralo biti v predlogu komisije, zakaj niso pri tem sodelovali kot socialni partnerji. Komisija je eno leto to analizirala, na to eh, je eh, eno leto eh, še potrebovala, preden je prišlo do kakršnih koli posvetovanj. Komisija je reka, da ne more podpreti teh predlogov in zato je komisija potem do konca leta predlagala eh, te spremembe. Mi smo bili pripravljeni na pogajanja, ampak zaradi časovnega pritiska nismo imeli časa, da bi se pogajali. Ker imam deset minut, ne bom eh, mogel o vsem eh, spregovoriti. Gospod dr. Gleisner je o nekaterih stvarih že govoril. Ne bom govoril o evropski definiciji zaposlenega to morajo narediti politiki, socialni partneri, zato ker se trg dela vse čas e, razvija. In nihče od nas e, ne ve, kakšne oblike dela bomo e, imeli čez pet, deset let. In zato moramo vključiti tudi socialne partnerje pri oblikovanju teh definicij zaposlenih in delodajalcev. Glede posrednega delodajalca. Mi se ne strinjamo in ne razumemo eh, tega predloga. Eh, zaposleni mora vedeti, kdo je njegov delodajalec. Ne moremo imeti več eh, takih možnosti. Mora, vsak zaposleni mora imeti enega delodajalca in zato ne moremo sprejeti predloga komisije. In če v nacionalni situaciji obstaja kakršenkoli dvom in tu se strinjamo s, komisije, s komisijo, države članice lahko določijo v primeru dvoma, kdo je eh, delodajalec. Ne moremo pa podpreti eh, pojma posrednega zaposlovalca. Na to, glede informacij, dr. Gleiser je eh, govoril o usposabljanju in tako dalje, s tem se strinjam, ampak za zaposlene je še bolj pomembno nekaj drugega, ne samo uh, eh, pravica do usposabljanja. Kajti to, kar pridobite z uh, usposabljanjem, je eh, še precej več. In zato je treba zaposlene obvestiti o politiki usposabljanja v podjetju in to pogosto najdete v notranjem pravilniku podjetja in kdo ima pravico do tega usposabljanja na to, glede delovnega časa, komisija predlaga, da je treba ločevati med eh, tistimi, ki imamo predvidljivo delo in tistimi, ki imajo nepredvidljivo eh, delo. To je posem eh, nov koncept in tudi ne vem, kako lahko to deluje v realnosti. Kako lahko nekomu rečemo, ti delaš na predviden čas, ti pa na nepredviden način. Kar mi predlagamo je, da eh, zaradi pravne varnosti uporabimo to, kar obstaja v sedanji direktivi, da obvestite o normalnem delovnem eh, času v dnevu in v tednu in na to, eh, naprimer, če kdaj delate izven teh rednih delovnih ur, kaj se potem zgodi. In to je nov element ki uh, je smiselno v takšni direktivi, ostalo pa vnaša samo uh, pravno negotovost. Eh, na to um, maksimalno uh, preizkusno obdobje, o tem ne bom veliko povedal. Za podjetja je zelo pomembno, da ključni ljudje, naprimer uh, uh, ljudje, ki eh, skrbijo za eh, računalniško infrastrukturo, ti eh, ljudje, ti tehniki, ki so zaposleni v podjetju, morajo biti na voljo, ne morejo ti ljudje delati še za drugega delodajalca, ki bo lahko imel v istem trenutku neko urgentno situacijo, ki jo bo treba reševati. In eh, tu um, zaposlovati samo zaposlene uh, eh, ne bi bilo smiselno za podjetje. Tu govorimo o visoko kvalificiranih ljudeh eh, in zato ni smiselno, da rečemo, da imajo pravico do drugega delovnega mesta. Zato so tako dobro plačani, da so na voljo za podjetje, ki jih plačuje. Lahko lahko preprečite ljud, nekaterim ljudem, da imajo drugega ali tretjega delodajalca. S tem uh, se strinjamo, ampak to je treba izredno omeniti. Glede prilagodljivosti, tu tudi uh, komisija to uporablja za eh, predvidljivo in nepredvidljivo delo in uh, zopet uh, gre tu za uh, najbolj uh, Eh, visoko kvalificirane, visoko plačane ljudi, eh, kajti ti delajo v najbolj nepredvidljivih eh, situacijah. Imamo skupino nizko kvalificiranih ljudi, ki imajo morda nepredvidljivo delo, ampak zlasti pa v to kategorijo spadajo najviše plačani in najbolj kvalificirani uh, ljudje in uh, zato imajo tudi posebne bonuse, posebne eh, ugodnosti, kajti morajo biti na voljo delodajalcev. In komisija tu ne upošteva realnosti v podjetjih na to, kaj je uh, razumno uh, obdobje za. kaj je razumno obdobje za uh, odpustitev. Tu jim uh, moramo dati možnost, uh, da uh, imajo dovolj časa, da najdejo nekaj drugega oziroma da se prilagodijo na to situacijo, ampak to urejajo že druge direktive in v teh direktivah imamo posebne določbe, ki predvidevajo tranzicijo na drugo delovno mesto. In eh, komisija tu lahko pove samo, da eh, ta nova direktiva lahko pokriva samo tista področja, ki jih preostale tri direktive ne eh, pokrivajo in eh, vidim, da gledate na uro. Če želite, da se tu ustavim, sem skoraj končal. Na to glede usposabljanja. Občutek imamo, da eh, če morate usposobiti ljudi in da ti morajo to usposabljanje tudi uh, opraviti, če želijo ohraniti svoje delo. To, to, lahko, to lahko prisilimo podjetja samo, če gre za področja eh, zdravja in varnosti pri delu. Pozdravljamo to, da komisija pravi, da želi eh, spoštovati na nacionalni ravni eh, sporozume s socialnimi partnerji in da se lahko umaknemo določb direktive, če se eh, spoštuje eh, varnost in zdravje pri delu, ampak ne razumem, zakaj se komisija eh, umika od prejšnjih direktiv s tem, da omejuje vlogo socialnih partnerjev, kajti trdi, da se to lahko uporablja samo za določene sektorje in določena eh, področja. Ampak eh, minimalne zahteve se uporabljajo horizontalno v vseh eh, kolektivnih pogodbah. In to v vseh državah članicah. Tudi to je treba spremeniti. Na to člen 13 o spoštovanju teh pravil, to je gospod dr. Gleisner že omenil. Preostanek te direktive je tudi že uh, omenil. Naj povem samo to, da ne razumemo povsem dobro. To, kar najdemo v minimalnih pravicah, bo uh, najbolj prizadelo najbolj visoko plačane, eh, visoko kvalificirane delavce. Zakaj ti potrebujejo posebno varstvo, naprimer proti uh, odpustu? To bodo ljudje težko razumeli. To je vse. Thank you. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Vipke Varnek, ki je pravna svetovalka Etuka. Hvala, hvala lepa, hvala za vaše povabilo. Ne bom govorila o eh, direktivi po posameznih eh, členih rada bi se osredotočila na določene točke, ki se nam zdijo najpomembnejše. ETOK eh, pozdravlja eh, to eh, posodobljeno direktivo, pozdravljamo tudi splošne cilje. Želimo pozdraviti ta dodatek in nadgradnjo evropskih socialnih pravic in eh, upamo, da bomo v Evropi lahko na ta način eh, ustrezno zaščitili delovce. To se nam zdi potrebno in upam, da bomo lahko eh, ta, to direktivo tudi sprejeli v tem sklicu, zato da bodo delovci resnično videli učinke te direktive. Cilj v tem predlogu komisije je zaščita delavcev in po našem mnenju, če želimo to doseči, potrebujemo še kar predsej uh, eh, predlogov sprememb. Zlasti to velja uh, za atipične in prekerne oblike dela in za posebej ranljive delavce. Zato se ne strinjam s tabo, Nils, uh, ne strinjam se s tem, da je ta direktiva uh, pripravljena zlasti za visoko kvalificirane delavce. Mi eh, se bolj osredotočamo na drugo stran. Vidimo precej vrzeli. In če bodo te vrzeli ostale, potem bo to omogočilo delodajalcev izogibanje eh, svojim obveznostim in na ta način delavci ne bodo ustrezno zaščiteni. Zaenkrat ta predlog beremo na naslednji način dokler eh, bo veljalo, da je delodajalec eh, delovne pogoje zapisal na papir, da eh, spoštuje direktivo. Ampak kje je dejanska zaščita? Tu potrebujemo parlament za to, da bo to besedilo resnično zaščitilo delavca. Smo zelo pozitivno naklonjeni razširitvi področja uporabe direktive predelitev pojma, širša predelitev pojma iz eh, zaposlenega na delavca se nam zdi eh, dobra. Potrebujemo eh, ukrepe, ki bodo dovolj dobro zaščitili veliko večino zaposlenih in vemo tudi, da nekatere rešitve že obstajajo v državah članicah in tudi to je treba. Uh, zajeti. Nekatere države članice delajo s kriteriji, druge pa z nacionalnimi opredelitvami pojmov. Za nas bi bilo zelo pomembno razumeti, v katero smer eh, se vi želite eh, usmeriti. Po našem mnenju, mora biti ta direktiva res prilagojena na prihodnost in za enkrat še nismo prepričani, da eh, se nove oblike dela v to besedilo dejansko vključuje, eh, naprimer delo preko spletnih platform. Za nas eh, izjeme, ki še obstajajo, vem, da so te izjeme sedaj drugačne, kot so bile prej, ampak še vedno obstajajo. Te izjeme morajo biti odpravljene. Govorili ste tudi o informacijskem svežnu, o vprašanju tajminga. Za nas eh, je to povsem jasno, to mora, eh, do tega mora priti pred eh, zaposlitvenim razmerjem in v času, ko praktično vse delamo preko eh, spleta, eh, ne razumem, zakaj eh, delodajalci še vedno potrebujejo štiri tedne, da uredijo papirje. Prav tako imam v mislih tudi MSP-je. Kot delodajalec ne zaposluješ ljudi, ne da bi prej vedel, kakšni so pogoji upam, da bomo na evropski ravni eh, dosegli prepoved eh, pogodb z eh, nič urami. Te prekerne pogodbe in pa kratkoročne pogodbe ne smejo postati poslovni model v Evropi. Sedaj bom prešla na člen 9, vprašanje predvidljivosti, to je za nas ključnega pomena. Menimo namreč, da je treba omejiti delovni čas, ki bi bil daljši od sedmih dni ali 24 ur. In eh, to tu ni jasno, kaj je delovni čas, kaj so referenčne ure. Mislim, da to vsi tolmačimo na drugačne načine. Govorili ste tudi o, o eh, razumnem obdobju za odpoved, v razumnem odpovednem roku. Tudi glede tega imamo različna mnenja in socialni partneri imajo tudi različne mnenje in različne uh, pristope k pogajanju. Za nas je vprašanje ranljivih delavcev zelo pomembno. V devetem členu imamo občutek, da zelo porožno delo mora biti dražje. Uh, ne moremo eh, dajati delodajalcem nobenih spodbud za uporabo takšnih, eh, takšnih pogodb. Zakaj ne bi predvideli dražjih eh, nadur in zakaj ne bi po treh mesečnem obdobju spremenili te dejanske ure v zajamčene ure, ki bi bile vključene v pogodbo. Če delavec dobi odpoved in pride na delovno mesto, potem je poslan domov eh, ali če je če je delal tudi po tem, ko je dobil odpoved, da bi moral biti za to delo plačan. Na to prehod na varnejšo obliko zaposlitve, glede tega se nam besedilo ne zdi dovolj um, močno opredeljeno v desetem členu. Mi resnično menimo, da mora imeti delavec pravico do prehoda na bolj eh, zanesljivo delovno mesto in delodajalec mora potem to obravnavati in um, zavrnitev bi morala biti obrazložena in utemeljena z objektivnimi poslovnimi razlogi če si pogledamo eh, člene v zvezi z eh, izvajanjem, smo lahko pozitivni. Za nas je zelo pomembno vprašanje eh, pravne predpostavke, to bi moralo biti obvezno in ne predmet izbire države članice, kajti to je edini način, kako lahko delavci zavarujejo svoje pravice pred sodiščem. Za nas je to dober osnutek in če ga bomo ustrezno nadgradili, potem bo to eh, dobro orodje za zaščito delavcev in do tega mora po našem mnenju priti še v tem sklicu. Hvala. Hvala lepa, gospa Varnike. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, gospod Kelvi. Eh, Šombon, ki je poročevalec. Izvolite. Thank you, Marita, thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bolje bi bilo, če bi mi dali mandat eh, za uh, mirovni sporazum med Izraelom in Iranom, bi imel več možnosti za uspeh. ne bom odgovoril na vsa vprašanja, ampak misli, da imamo kar nekaj konkretnih točk, ki so me pritegnile. In to iz obeh strani. Naprimer, bom podal nekaj primerov. ne moremo celotne direktive spodkopati zaradi teh eh, točk. Nekaj vidikov bo lahko obveznih, kot je povedala gospa iz Etuka. Veliko stvari ste povedali, ampak eh, kaj je tu v igri? Razumeti moramo to, da v težkem kontekstu poskušamo prilagoditi osnovne pravice do informacij, vkolikor je predvidljivost mogoča. Sveda bo vsaka država potem to prilagodila. Tu ne gre za subsidijarnost, gre za vprašanje logike in pa neke pametne decentralizacije. To je prvo. Ampak moram priznati tudi to, da gre to še korak dlje od stare ideje zaposlenega. Kar to pomeni je, da ne glede na to, kako bo vsaka država razvila eh, koncepte, kot je eh, kratkotrajna eh, zaposlitev in tako dalje. Če gre za eh, odvisnost med zaposlenim, med delavcem in nekom, ki ga za to delo plačuje, potem ima ta oseba pravico do tega, da pozna osnovne podatke o tem odnosu vse njanse, vse konkretne vidike pa eh, bomo eh, dosegli z dobrimi pogajanji. Hvala. Gospod Denis Radke je še na mojem seznamu. Ampak morda, morda bom dala besedo gospe Jašloveki. Izvolite.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 Gospod Havi Lopes, hvala lepa, gospa predsednica. E, pozorno smo prisluhnili vsem trem prispevkom in kot poročevalec v senci na to temo bi imel več vprašanj in komentarjev. Prvič, prva pripomba. Mi bi želeli imeti dobro izhodišče za razpravo s, pač, v imenu odbora v zvezi s tem predlogom. Mislimo, da je pobuda zelo dobra in da je Evropska unija Eh, unija lahko naredi korak naprej ob spoštovanju vsaj nekega minimalnega praga pravic in uh, o tem se moramo pogovarjati, ter upam, da bomo na ta način lahko upravljali z novimi težnjami na trgu dela. Uh, no, zdaj pa. Moje vprašanje glede opredelitve. Razumem določene dvome in določene pripombe, ki smo jih slišali glede te opredelitve, ki naj bi bila evropska ali karkoli že. Ampak bolj kot samo opredelitev nas skrbi naslednje. Kakšen bo obseg in območje, področje uporabe te direktive ter um, pravna varnost pri njenem uresničevanju. In to je seveda povezano s samo opredelitvijo. In zato bi želel slišati kakšen komentar v zvezi s tem. Namreč predlog komisije samo prenaša evropsko sodno prakso za to področje v to direktivo. Drugič, želel bi vprašati, na kakšen način želimo urejati te netipične oblike delovnih pogodb in netipične oblike dela. To pri tem želimo eh, predvsem vedeti, kako urediti eh, to pretirano obremenjenost delavcev, ki delajo na ure in drugič eh, delo na platformah. In mislimo, da je tudi na tem področju treba še marsikaj urediti. Potem pa še komentarji glede svežnja In sicer glede informacij in pravic imamo tukaj jasno tudi mi nekaj dvomov, vendar pa se nam zdi, da tukaj so možnosti za napredek, kar se tiče preglednosti in spoštovanja um, določb iz delovnih pogodb. Hvala lepa, gospe McIntyre. Ni. Gospe Parome Lopez Bermejo tudi ni. Gospod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 za organizacijo te javne predstavitve, saj imamo zelo redko kdaj priložnost prisluhniti strokovnjakom, ki nam eh, svoja stališča tako podrobno predstavijo eh, in sicer stališča v tem primeru o predlogu direktive. In zato bi se želela zahvaliti tudi za to analizo po posameznih členih, ki smo jih slišali, v kateri ste povedali, kako naj bi ti predpisi praktično delovali v vsakodnevnem življenju. Moram pa seveda povedati tudi, da me zelo preseneča odnos Evropske komisije, ki podcenjuje eh, pogajanja med socialnimi partnerji ter tudi odnose med njimi v eh, trenutnem stanju, v katerem je socialna politika. Eh, zakaj? Danes je pred nami zelo veliko sprememb, ki se bodo zgodile morda v prihodnjih petih, desetih letih in ki bodo zelo pomembne na trgu dela. Pojavili se bodo novi zaposlitveni modeli, o katerih se seveda sploh ne pogovarjamo. Pojavili se bodo, novi, pojavili se bodo nove oblike poslovanja, eh, novi odnosi med ljudmi in kako naj se na to pripravimo. V bistvu se mi vrtimo okrog nas samih in se ne uspemo pripraviti na vse to, kar nas čaka. Gospod um, Artvik je govorila o novih um, oblikah dela, o novih delovnih platformah in zato bi želela naše goste vprašati, kaj bi bilo res pomembno upoštevati, če bi želeli in če želimo pripraviti dobro evropsko zakonodajo, ki bo usklejena tudi z novimi oblikami delovnih eh, pogodb. Gospod Mann. Uh, genau. Najlepša hvala. Tako kot Danuta sem želel upozoriti na to, da gre. Oziroma, da je zares dobra rešitev, da povabimo izvedence k nam v parlament in če slišimo toliko dobrih prispevkov, potem se iz tega veliko naučimo. Zelo težko pa je eh, povezati države članice glede na razlike, ki obstajajo. Mislim, da nam to ne bo uspelo. Naša evropska pot mora biti ta, da skušamo poskrbeti za približevanje ne želimo, eh, da posamezne države eh, zadeve blokirajo, ampak če so razlike tako zelo velike, potem bi bilo težko reči, da moramo to rešiti z evropsko zakonodajo. Vključiti je potrebno tudi socialne partnerje. Mislim, da tudi, če se ti ne morejo zediniti, je pomembno, da lahko izrazijo svoje mnenje. To se ne dogaja povsod v Evropski uniji. In eh, tudi na ravni Evropske unije ne z eh, vsem potrebnim zagonom, ki bi ga potrebovali. Vsak. Mislim, da se mora strinjati, da uh, moramo evropskim državljanom pokazati, da socialna politika ni postranska zadeva, ampak je v osrčju zanimanja evropskih politikov. In zato moramo razmisliti tudi o spremembah, kako lahko zmanjšamo število uh, Eh, prekarnih zaposlitev, kako poskrbeti za eh, tarifne pogodbe, v katerih eh, se bodo pogajali sindikati in tako naprej. In zato potrebujemo to vrstno zakonodajo. No in glede na to, da so razlike tako zelo velike, bodo potrebne nadaljne razprave. In uh, pri tem bomo pomembno vlogo odigrali tudi mi z predlogi sprememb. Člen 8. Oseba z več zaposlitvami. Mislim, da bo potrebno to še nekoliko razjasniti. Pri členu 10 obstajajo uh, velike razlike. Predvidljivost uh, je tukaj ključnega pomena. Ugotoviti je potrebno, do kolikšne mere. Uh, Eh, lahko vzpostavimo zakonidajo, ki bo omogočila nekakšna minimalna pravila. To je tista smer, eh, v kateri bi se morali prizadevati. In eh, za konec še ustrezna zaščita pred odpustitvijo. To je potrebno rešiti, temu se ne moremo nenehno izogibati. vidimo, eh, da eh, je prišlo do eh, dobrih sprememb, prizadevati pa si moramo za to, da bo zavladala pravičnost in da bodo ljudje imeli ustrezne prihodke. You, hvala, gospa Jongerius. Hvala, predsedujoča. Hvala strokovnjakom, ki so se nam pridružili. Škoda, da preostala dva gosta nista mogla priti, hvala za vaše predstavitve. Malce sem presenečena, morda mi boste lahko pomagali razumeti to opredelitev pojma delavec. Nisem pravnica. Morda je to razlog, zakaj bom postavila to vprašanje. Za komisijo se zdi povsem jasno, da ta opredelitev pojma delovec temelji na sodni praksi Evropskega sodišča. Zato se sprašujem, kako je to lahko neskladno z avstrijskim delovnim pravom sodna praksa Evropskega sodišča namreč tudi mora vplivati na pravo v državah članicah. Ali komisija s to definicijo dela korak dlje kot eh, samo to, kar je že vključeno v sodno prakso sodišča, oziroma kako lahko to vodi v težave z avstrijskim delovnim pravom. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je naslednje. Tudi za me so dialogi s socialnimi partnerji izjemno pomembni in tudi eh, sporazumi, ki izhajajo iz tega, so pomembni in zelo obžalujem to, da komisija ni Eh, prenesla določenih oblik eh, socialnih eh, partnerstv in sporazumov v svojo zakonodajo. Ampak to je drugo vprašanje. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če bi imeli čas za socialni dialog in postavljam vprašanje predstavniku Business Europe, če bi imeli čas za to, kaj bi to spremenilo pri vsebini in kako bi lahko to koristili delavci eh, z pogodbami, ki eh, so prekerne oblike. Zanima me, če vi lahko date karte na mizo in tudi eh, gospa iz Etuka. Sedaj razumem, da bi bilo to morda možno, da bi bil vaš doprinos lahko pomemben, ali kaj bi to spremenilo za eh, delavce po Evropi. Eh, Hvala lepa. Bomo nadaljevali. Z gospodom Baumlejem, ki je poročevalec v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Na to pa bomo nadaljevali z našimi gosti. Gospod Baumle, izvolite. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Lahko se strinjam deloma s tem, kar je povedal poročevalec Evropskega parlamenta. V zadnjih mesecih smo imeli številne pogovore med eh, delodajalci in delojemalci eh, in eh, približali smo se kompromisu, ampak zelo me veseli, eh, da lahko kaj več povem eh, o tem kompromisu tukaj v Evropskem parlamentu, kajti o tem eh, bomo dokončno odločali prihodnji teden na plenarnem zasedanju. Usmeritev je podobna tej, ki jo je orisal Thomas Mann. Določene vprašanje pa bomo še rešili z pogajanji med delodajalci in delojemalci. Vključili pa bomo tudi socialne partnerje vidimo, da, eh, seveda, eh, da je situacija seveda v Evropski uniji izjemno raznolika in zato podpiramo zakonodajni predlog komisije. Rad eh, bi dodal tudi, da imamo pomislike glede definicije delodajalca. Ne vemo, ali je ta definicija dobro določena. Menimo, da eh, lahko algoritem eh, močno vpliva na delo eh, vsakega zaposlenega, ravno tako kot vsaka pisna ali pa ustna zaveza. Zaradi tega je potrebno vključiti tudi delo na spletu. Potrebujemo pojasnilo glede definicij, ki jih uvaja ta direktiva, kar pa zadeva potrebo po obveščanju, zagotavljanju informacij menimo, da je seveda pomembno, da eh, dobi eh, kandidat vse informacije že pred podpisom pogodbe, preden sklene delovno razmerje. Kadar pa to ni mogoče, je potrebno ugotoviti, eh, kateri so razlogi za to. Poleg tega pa morajo imeti delodajalci prožna določila In zaradi tega moramo najti praktične rešitve, ki ne bodo preveč obremenile delodajalcev. Kar zadeva pogoje pri delu, pa se zauzemamo za to, da eh, ne bi eh, smeli imeti pogodb eh, brez vezanega števila ur, v, brez vezanosti ur v tej zakonodaji je zdaj to eh, nekako urejeno, menimo pa, da potrebujemo tudi strožjo zakonodajo, kar zadeva delovne pogoje, kaj ti. Eh, to je povezano z izpostavljenostjo zaposlenih. Tisti, ki imajo prekarno zaposlitev, pa potrebujejo tudi ustrezne informacije v zvezi z uh, varnejšimi delovnimi mesti v istem eh, podjetju. Zelo pomembno pa se nam zdi tudi, da ta predlog komisije, ki se nam eh, zdi sicer eh, pozitiven, ostane tudi dovolj prožen, tako da bodo lahko na ravni držav članic sprejeta prožna pravila, ki najbolje ustrezajo situaciji v posameznih državah članicah. Hvala lepa. Želi komisije odgovoriti na določene točke. Much, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa izvedencem in pa vsem članom eh, odbora in pa gostom, ki so spregovorili v današnji razpravi. Naj upozorim le, da je eh, ta eh, predlog posledica Evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil napovedan lansko leto v Göteborgu. Torej to predstavlja svežen eh, in zaradi tega je potrebno ta zakonodajni eh, predlog obravnavati v eh, povezavi z tem stebrom. Tukaj gre za zaščito socialnega varstva za vse in za zaščito temeljnih socialnih pravic. Tukaj gre tudi za zagotavljanje ustreznega socialnega varstva za samozaposlene. pomembno dejstvo je tudi, da se je povečalo število prekarnih zaposlitev. Vsaj polovica novih eh, delovnih mest v zadnjem času je bilo nestandardnih delovnih mest. Zelo veliko je kratkoročnih eh, pogodb eh, in veliko je pogodb za omejen in izjemno kratek čas. Torej, govorimo o prekarnih zaposlitvah in Evropska komisija je želela najti ustrezno ravnotežje med zagotavljanjem prožnosti na trgu, eh, želela je omogočiti ustvarjanje novih delovnih mest z eh, pomočjo novih oblik dela, hkrati pa je želela zaščititi ranljivost eh, zaposlenih in upoštevati tudi prekarno zaposlitev. In to nas vodi k definiciji zaposlenega, kdo so eh, delavci, kdo naj bi bil s to zakonodajo zaščiten. To je prva stvar, ki jo je potrebno razčistiti. Ker eh, določene osebe nimajo statusa zaposlenega, eh, so izpostavljene prekarnim pogojem. Zaradi tega potrebujemo definicijo zaposlenih na ravni Evropske unije. Od leta 1986 se uporablja sodna definicija. Ta se je uporabljala v številnih eh, sodbah, eh, v številnih primerjih po letu 1986. Na ta način se določa, ali je nekdo samozaposlen, ali je prostovolec, ali pa eh, stalno zaposlen. seveda eh, so države članice sprejele definicijo eh, zaposlenih in to ne pomeni, eh, da jo bodo morale sedaj povsem spremeniti. Vendar pa bo potrebno prenesti to direktivo v nacionalno zakonodajo, tako bodo, da bodo države članice morale določiti, kdo spada v področje uporabe te direktive. Tukaj so zaposleni eh, na spletnih platformah, zaposleni za določen čas in tako naprej. Eh, vse te kategorije bodo države članice morale upoštevati pri prenosu. Potrebujemo direktivo, ki bo omogočila eh, razvoj novih oblik dela, hkrati pa bo zaščitila zaposlene. razvoj novih oblik dela, hkrati pa eh, bo zaščitila zaposlene. Ta direktiva bo ščitila vse tiste, ki spadajo v definicijo zaposlenih. Veliko pripomp je. Ta direktiva bo ščitila vse tiste, ki spadajo v definicijo zaposlenih. Veliko pripomp je, da Evropska komisija podpira vlogo socialnih partnerjev in zelo nam je žal, da na ravni Evropske unije nismo uspeli vzpostaviti pogajanj med obema stranima. Povsem smo upoštevali eh, rok, ki je bil zastavljen v pogajanj. Eh, zelo težko je bilo eh, določiti pogajalsko izhodišče znotraj roka, ki ga zastavlja pogodba. Vendar pa seveda eh, skušamo s tem odgovoriti na novo situacijo na trgu eh, dela, na te standarde prenesti v lastni pravni sistem. V številnih primerjih bodo to direktivo prenesle na previden način. ravni držav članic. Vsi zaposleni da bi imeli možnost, da dopolnijo informacije o, o, o pogojih za zaposlitev. To, da bi imeli možnost, da dopolnijo informacije o, o, o pogojih za zaposlitev to ključnega pomena. V četrtem poglavju pa so določene tudi nove materialne pravice. Tukaj gre za svojem delovnem razmerju, predvsem kar zadeva delovne ure. Možnost nacionalnim socialnim partnerjem. Ti se lahko dogovorijo o drugačnih in spremenjenih pravicah, Če... Sveda ni nobene obveze. Vendar pa seveda ne bomo zavezali držav članic, da določi, eh, določiti eh, pravic eh, oziroma zaščite pred odpustitvijo, ampak želimo zagotoviti temeljne pravice za vse delavce in te. V direktivi o začasni. In tukaj bi moral biti zahtevan pisen odgovor na zahtevo eh, delavcev. Torej pozdravljamo vse komentarje, ki smo jih prejeli in veselimo se to obravnavati še tekom tega sklica. Veselimo se sodelovanja, predvsem z tem odborom. Mislim, da lahko skupaj dosežemo ustrezno zaščito oziroma evropskem. Zunili bomo njihovemu mnenju. Sami se lahko odločite, kdo bo prvi spregovoril. Uh, um, yes, um... Najlepša hvala. Evropskega sodišča, ja seveda. Ampak ta predlog govori o dveh odločitvah. Ena odločitev je iz leta 86 in se nanaša na prosti pretok eh, zaposlenih. Mislim, da je to drugo področje. Sedaj govorimo o pogodbenem pravu, ne pa o preprostem pretoku, ne pa o neke vrste stalno zakonodajo. Druga točka pa eh, zadeva odnos eh, med Nuno in pa njenim redom. Mislim, da tudi ta odločitev ne more biti osnova za enotno definicijo zaposlenega svojo zakonodajo in vsaka država ima tudi na tisoče sodnih odločitev, ki podpirajo te definicije v različnih državah. Vemo, kako ravnati z novinarji, kako ravnati z oglaševalci, komercialnimi agenti, samozaposlenimi. Sedaj pa vzpostavljamo to novo definicijo in mislim, da bo to povzročilo veliko negotovosti in veliko težav v državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Se na pogajanja eh, v zvezi z posodabljanjem informacij, ki bi jih morali dati na voljo eh, zaposlenim. In omenil sem več eh, področji, kjer bi bila potrebna dopolnitev Eh, in eh, moji predlogi so bili jasni. To je v novih kategorij, eh, govorimo o delavcih zaposlenih na spletnih platformah in tako naprej. Presenečeni smo bili nad predlogom Evropske komisije kaj ti zajema tudi visoko usposobljeno in dobro plačeno eh, z omejenim delovnim časom, naj bi tudi spadalo eh, v eh, okvir prekarne zaposlitve, mogoče v nekaterih državah članicah, druge pa ne. Morda se nekateri sami odločijo, da bodo delali na ta način. Evropske komisije, recimo pravila, koliko krat lahko dobiš pogodbo za eh, določen delovni čas. Eh, tudi natančno določeno, kaj storiti, če želiš več ur in če želi komisija eh, zadeve spreminjati, potem bi si morala ogledati naš sporazum, nas vprašati za mnenje, za pogajanja. Pravzaprav imamo le en mesec na voljo. In e, to je težko celo za nas kot socialne partnerje, če sem posem odkrita. Sedaj pa še k definiciji. Havi Lopes je še tukaj, mislim, da ja. Poleg tega pa menimo, da je potrebno te definicije sprejemati na ravni držav članic. Recimo, socialni partneri na Danskem so ravno kar podpisali testni sporazum, ki eh, zadeva delo na spletnih platformah in sedaj imamo pravila, kdo so stalne zaposleni eh, in no, ne pa z zakonodajo Evropske unije, ki eh, bo povzročila zgolj zamrznitev celotne situacije. Situacije ne bomo eh, mogli več prilagajati trgu dela in ne vemo, kako bo tak zgledal v prihodnosti. In še ena točka. Zamrznitev celotne situacije. Situacije ne bomo eh, mogli več prilagajati trgu dela in ne vemo, kako bo tak zgledal v prihodnosti. In še ena točka namreč eh, možnost za eh, države članice, da same sprejemajo odločitve. Imamo poročilo Refit, ki pravi, da obstajajo težave v določenih državah članicah. Radi bi, da se torej komisija obrne na te države članice in prosi, da to situacijo popravijo. In eh, ko se trg dela eh, spreminja, se spreminjajo tudi oblike zaposlitve, torej eh, pravila ne smejo biti prestroga, hkrati pa jih moramo upoštevati, kadar je to logično. To pomeni, da lahko imamo evropski pristop k temu, ampak če bomo sprejeli direktivo, potem bo to oklesano kamen in tega več ne bomo mogli spremeniti. To je moj problem. Um, Hvala lepa vključeno v uh, to direktivo. Naše mnenje je, da jih je potrebno vključiti že v obseg direktive in za nas je ta člen eh, zelo pomemben. Delodajalec eh, pa pol ure na drugem projektu nekega drugega podjetja in zaradi tega, če živiš na takšen način, potrebuješ pač več pogodb mora omogočiti tudi socialni dialog in pa eh, kolektivna pogajanja na ustrezni ravni. Pa naj bo. Potem pa eh, tudi eh, predloge, ki so zelo koristno bi bilo, če bi imeli ti predloge na voljo v vseh eh, jezikih Evropske unije, tako da v pet. In ti imajo seveda tudi določene odgovornosti. Mogoče še o vprašanju Nilsa in pa drugih. O čem smo se pravzaprav pogajali? Da uh, eh, določen čas oziroma uh, Eh, o eh, pogodbi s skrajšanim delovnim časom. Če ima nekdo pogodbo za 10 ur in želi uh, več ur, mora seveda imeti to možnost. Vprašanja? Gracias, Vprašanja? ki obvlada španščino, pa to, da je edini poročevalec v senci tu prisoten iz vrst socialist in zato bom zdaj govoril v svojem jeziku, zakaj, ker sedaj nismo znotraj pogajalske skupine, ampak zato,